dear colleagues, dear colleagues. Spoštovane kolegice in kolegi, glasovati moramo in to moramo začeti čim prej, kajti ob desetih je že na vrsti komisar, ki nas čaka. Eh, potem pa bo treba zaključiti z glasovanjem zelo na hitro. Gospa Megines. Hvala, predsednik. Vas tako prosim za mm, malce razumevanja, kaj ti z glasovalno kartico so se razšli, tako da prosim, če lahko glasujem z dvigom roke. Hvala. Mered, lahko morda prosiš asistente, da ti prenesejo kartico, ker bomo imeli kar nekaj eh, glasovanj, ki nas čaka. Torej, najprej točka 18 na dnevnem redu in sicer sprejetje spremen protokola iz leta 1998 o obstojnih organskih onesnaževalih. Glasujte, prosim. Everybody have voted? Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednja točka. Sprejetje spremembe protokola iz 1998 o težkih kovinah. Glasujte, prosim. Avete votato tutti il voto. Ste vsi dali svoj glas, konec glasovanja, sprejeto. Kaj zdaj? Se malo zmedo, če vani. Mora preskočiti par točk in to je spet. Izlit le problem. Ja. Frina. Tako, zdaj gremo na točko 23 na dnevnem redu. In sicer poročilo o krepitvi inovacij in gospodarskega razvoja pri Evropskem upravljanju kmetij v prihodnje. Poročevalec je gospod eh, Zofoli. Amandma ena, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Amandma dve, za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Kompromis ena, za? proti, stržani sprejeto. Amandma 12. Za, proti, stržani zavrnjeno. Amandma 16. Za, proti, stržani zavrnjeno. Kompromis 2. Za, proti, stržani sprejeto. Amandma 27. Za, proti, stržani zavrnjeno. proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 17 za, torej najprej kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto amandma 44 za, proti, vzdržani zavrno, amandma 39 za, proti, vzdržani, preverimo. Ste vsi oddali glas? 39 amandma 39. Konec glasovanja, zavrnjeno. Gremo naprej, kompromis 4, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 55. Amandma 48 se popravlja predsednik, kdo je za, proti, vzdržani, preverimo. ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa amandma 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 53, drugi del, novo besedilo, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 56 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 57 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Amandma 5, oziroma kompromis 5 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 65 za, proti, zdržani, zavareno. Amandma 66 za, proti, vzdržani, zavareno. Amandma 67 za, proti, zdržani, preverimo. Ste vsi glasovali? ne še. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 69. Kdo je za? Proti? Preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. זהו איננו. Navrsti je amandma 70, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeta. Amandma 70, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 71 za proti, zdržani, zavarjeno, amandma 72 za, proti, preverimo. Ste vsi oddali glas, konec glasovanja sprejeto. Amandma 73 za, proti, zdržani, zavarjeno. Amandma 74 za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis šest. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 82. Za, proti, vzdržani, preverimo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno amandma 78. del za, proti, vzdržani sprejeto, amandma 83 za, proti, vzdržani sprejeto, amandma 84 za, nihče proti, dobro, je jasno, zavarjeno. Amandma 86 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 7. Za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 96 za, proti, zdržani, preverimo. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja zavrnjeno. Amandma 98. In sicer glasujemo poemensko na zahtevo skupine EFDD. Je 19 prisotnih, ki podpirajo poemensko glasovanje? Kdo podpira poemensko glasovanje? Ni vas 19, žal. Torej glasujemo z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Amandma 102 za proti zdržani sprejeto. Amandma devetindevetdeset, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Amandma sto štiri prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 104, prvi, drugi del za, proti, stržani, zavrjeno. Zdaj pa glasujemo elektronsko o celotni resoluciji z glasovanimi spremembami. No, no, bjemo. Izbote Q za prvo. Konec glasovanja. Sprejeto in čestitke seveda poročevalcu Zofoliju. Zdaj pa poročilo Demesmaker, umestni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost. In sicer bomo začeli z amendmajem 37 za proti vzdržani preverimo. ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 40 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 39 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 46 za, proti, vzdržani, preverimo. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 56. Za. Proti vzdržani zavrnjeno. Amantma 57 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Amantma 58 za, proti, vzdržani sprejeto. Amantma 59 za, proti, vzdržani preverimo. ste vsi dali glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Na vrsti je kompromis 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 62 za, proti, vzdržani, preverimo. ste vsi dali glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Na vrsti je amandma 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 79 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Amandma 80 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 93 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 107 za za, proti, vzdržani, preverimo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavarjeno. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 118 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Amandma 96 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis. Želite preveriti? Če želite, lahko. Preverjamo amandma 96. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Amandma 131 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 10 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 141 za, proti, vzdržani sprejeto. Oziroma preverimo. Ste vsi oddali glas? konec glasovanja. Zavrnjeno. In gospa McGuinness je glasovala s kartico, tako da je zavrnjeno. Amandma 135 za, proti, vzdržani, preverimo. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 144 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Amandma 145 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Amandma 109 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Amandma 303 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Amandma 309 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 332 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 11 za. Proti vzdržani sprejeto. Amandma 157 za, proti, vzdržani, zavrneno. Amandma 158 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 156 za, proti, vzdržani, zavrneno. Amandma 160 za, proti, vzdržani, zavrneno vzdržani sprejeto. Amadma 161 za. Proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 12. 161 preverjamo, ko želite. Preverimo 161. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 12. Za proti? Zdržani sprejeto. Amandma 165 za, proti, vzdržani, preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 166 za proti, vzdržani za vanjena. 167 za, proti, vzdržani, sprejeto. 168 za, proti, vzdržani, sprejeto. 169 za, proti, vzdržani, sprejeto. 170 za, proti, vzdržani, sprejeto. 171 za, proti, vzdržani, preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 173 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 13 za, proti vzdržani sprejeto. Veliko smo preskočili. Tako, amadma 211 za, proti vzdržani preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrjeno. Zdaj pa amandma 175 za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Zavrjeno za en glas. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. A, sprejeto. Amandma 175. A ne. To smo že. 176. 176 za. Proti. Zdržani sprejeto. 182 za. Proti. Vzdržani preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrneno. Zdaj pa glasujemo o amandmaju 177 za, proti, vzdržani, sprejeto. 199 za, proti, vzdržani, sprejeto. 195 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 220. Predsednik se popravlja. Amandma 200. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavarjeno. Amadma 209 za. Proti. Uzdržani. Sprejeto. Amandma 213 za. Proti. Zdržani sprejeto. Amandma 215 za. Proti. Zdržani zavrjeno. Kompromis 14 za. Proti vzdržani sprejeto. Amandma 235 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 240 za, proti, vzdržani preverimo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 229 za, proti, vzdržanje zavrneno. Amandma 226 za, proti, vzdržanje preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrneno kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 252 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 250 drugi del za. A se opravičujem, pravi predsednik. Amandma 259 je pravi. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrneno? 265. Prvi del. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto? Na vrsti je amandma 260. Za? proti. Vzdržani za vrno. Amandma 258 za. Proti. Vzdržani za vrno. Amandma 261 za. Proti. Vzdržani za vrno. Amandma 262 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 269 za, proti, vzdržani sprejeto, 270 za, proti, vzdržani zavrneno, 271 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 16 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržan in sprejeto. Amandma 278 za, proti, vzdržani, zavarjeno. Amandma 279 za, proti, vzdržani, zavarjeno. Amandma 280 za, proti, vzdržani, zavarjeno. Amandma 276 za proti vzdržani. Preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 277. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Preverimo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavarjeno. 281 za, proti, zdržani zavarjeno. 282 za, proti, zdržani zavarjeno. 283 za, proti, vzdržani, zavareno. 286 za, proti, vzdržani, zavareno. 285 za, proti, vzdržani, preverimo. ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavarjeno. Na vrsti je 287 za. Proti, vzdržani, sprejeto 289 za. Proti, vzdržani, zavarjeno. Kompromis 17 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 306. Za? Proti? Preverimo. Ste vsi dali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 308. Za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Amandma 305. Za? Proti? Zdržali. Sprejeto. Amandma 307. Za? Proti? Zdržani. Zavrnjeno. Amandma 310. Za? Proti? Zdržani. Zavrnjeno. Kompromis 18. Za? Proti? Zdržani. Sprejeto. Amadma 322. Za, proti, vzdržani, zavarjeno. Amadma 317. Za, 16. Za, proti, vzdržani, zavarjeno. 320. Za, proti, vzdržani. Preverimo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo naprej, amendma 323 za, proti, vzdržani. Ne, ne, 323. Glasujemo še enkrat. Kdo je za? proti, vzdržani spredom. Amandma 324. Za, proti, vzdržani. Zavrneno. Amandma 327. Za, proti, vzdržani. Zavrneno. Amandma 325. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. 329 za, proti, preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja, torej zavrjeno. Amandma 330, ne glasujemo. 328, kdo je za? proti, stržani zavrnjeno. 331 za, proti, zdržani sprejeto. 326 za, proti, vzdržani preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis 19. Za, proti, zdržani sprejeto. Amendma 336 za, proti, vzdržani sprejeto. Amendma 338 za, proti, vzdržani sprejeto. 340 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto 341 za proti. Preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavarjeno. Amandma 300 oziroma 110 za proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 20 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 345 za, proti, vzdržani sprejeto. 346 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 21 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 353 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Amandma 350 za, proti, vzdržani sprejeto. 352 za, proti, vzdržani sprejeto. 354 za, proti, vzdržani preverimo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 22. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 362. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Preverimo dobro. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 364 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 363 za, proti, vzdržani preverimo. ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnilo. 366 za, proti, zdržani, sprejeto. In še drugi del, 366 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Mislim, da, ampak preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 365 za, proti, vzdržani, zavareno. 367 za, proti, vzdržani, zavareno. 312 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno, 368 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 369 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 370, preverimo dobro, 369. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Res je. Gremo naprej. 370 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 371 za. A ne. 371 preskočimo, ker je bil 370 izglasovan zdaj na vrsti 372 glasovi za, proti, vzdržani, sprejeto. 373 za, proti, vzdržani, zavrneno. In zdaj uvodne izjave. Amendma 8 za, proti, vzdržani, zavrneno. Amendma 9 za, proti proti. Vzdržanje zavrjeno. Amandma 10 za proti. Vzdržanje zavrjeno. Amandma 12 za proti. Vzdržanje. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrneno. Gremo naprej. Amandma 11. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrneno. Amandma 13. Za. Proti. Vzdržani zavrneno. Kompromis 1. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Amandma 19, prvi del za. Proti. Preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del amandmaja 19 za. Proti. Vzdržan, zavrneno. Preverimo, dobro. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrneno. Na vrsti je amendma 20 za proti vzdržani sprejeto, amendma 22. Preverjamo, dobro. Amantma 20. Preverjamo, kot ste želeli. Ja, sprejeto. Konec glasovanja. Ja, sprejeto. Vidim zeleno lučko, zato vemo naprej. Torej, jasna večina. Ja, vsake toliko ne vidimo rok, očitno se je zmotil pri veliki skupini. Amandma 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, zavrno, 25 za, proti, vzdržani, zavrno, kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto, amandma 26 za, proti, vzdržani, sprejeto, amandma 28 za, proti, vzdržani, sprejeto preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Amandma 29 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma 30 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 31 za proti, vzdržani sprejeta, amadma 32 za, proti, vzdržani sprejeta, amadma 33 za, proti, vzdržani sprejeta, amadma 34 za, proti, vzdržani preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zabeneno. Amandma 35. Za. Proti. Zdržani preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavarjeno. Amandma 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 5 za. V bistvu moramo glasovati o amandmaju 4. glasovati moramo o amandmaju 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Amandma 5. Za? Proti? Vzdržani? Preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja, zavereno. 32 proti 32. Amandma 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 7 tudi glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa še mnenje odbora 9. Najprej 9-2 za, proti, vzdržani, sprejeto tri za proti vzdržani spreto, deve štiri za, oziroma deve pet, deve pet za proti vzdržani zavrneno, deve šest za proti vzdržani spreto, deve sedem za proti vzdržani spreto vzdržani sprejeto, DV8 za proti vzdržani. Preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavarjeno. DV9 za proti vzdržani sprejeto. DV 11 za, proti, vzdržani zavrneno, 9, 12 za, proti, vzdržani sprejeto, 9, 13 za, proti, vzdržani sprejeto, 9, 14 za, proti, vzdržani zavrneno, DV16 za proti vzdržanje zavrneno, DV17 za proti vzdržanje sprejeto, DV18 za proti vzdržanje sprejeto in še končno glasovanje elektronsko. Ste vsi glasovali? Zdaj pa ste, konec glasovanja, sprejeto in čestitke poročevalcu Demis Markerju. Pit, eh, mister Peterle. Eh, Dragi predsednik, Zahvaliti se ti želim za nov sistem glasovalnega seznama. To je zdaj veliko bolj jasno in veliko bolj hitro. In srečen Božič. <laughs> Sestanek še ni zaključen. Ob 11. namreč nadaljujemo. Zdaj se bomo za trenutek ustavili, potem pa ob 11. prihaja k nam komisar Kanjete. not Jewish. <laughs> Dear colleagues, poštovani kolegi, tako z nami je komisar Kanete in zahvaljujemo se mu, da je prišel k nam tako tik pred Božičem. Je pa to zelo pomemben trenutek za izmenjavo mnen s komisarjem, ki je pristojen za pogajanja v Parizu, ki je pristojen za podnebne ukrepe in energijo. Zelo smo zadovoljni, da se bomo lahko pogovorili z njim o izidi konference pogodbenic okvirne konvencije za ne o spremembi podnebja COP21. To je bil zelo velik uspeh, mislim, da za EU. Uh, in zelo sem zadovoljen z izidi Pariza, pa tudi zato, da smo z delegacijo Evropskega parlamenta imeli možnost biti vključeni v pogajanja, v razpravo. Svet in komisija sta nas vključila. To je bila čudovita izkušnja in zahvaljujem se komisarju za podajanje vseh informacij med pogajanji. Vam pa kar predajam besedo, gospod komisar, za uvodno izjavo, potem kasneje pa sem prepričan, da bo veliko kolegov želelo spregovoriti in mu zastaviti kakšno vprašanje, podati kakšno pripombo. Prosim, komisar. Yes. Hvala lepa, predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci, veliko čast mi je, da lahko danes spregovorimo o izidih COPA 21. Moram pa začeti s tem, da se zahvalim vam in delegaciji Evropskega parlamenta, ki ste bili na COP 21. To ste bili vi, predsednik Giovanni Lavija in podpredsednik Matijas Grote. Hvala lepa za dobro sodelovanje in podporo med pariškim vrhom. Kot sem dejal na razpravi na plenarnem zasedanju prejšnji teden, Evropski parlament igra odločilno vlogo v podnebni politiki. Ste ključen dejavnik za razpravo o tem v Evropi. Še več vaše delo je bilo ključnega pomena pri pripravi evropske zakonodaje evropska zakonodaja, tista, ki pomeni resnično razliko za te dekarbonizacijo našega gospodarstva in za konsolidiranje globalnega vodstva na podnebnem področju strani Evropske unije. Zato bi se rad zahvalil vsem, ki ste omogočili uspešen izid. Vprašali smo pa še teden, ali sem zadovoljen z rezultatem in govoril sem, da sem srečen in da mi je odleglo. Prvič, zato ker imamo sedaj pravno zavezujoč mednarodni sporazum, ki nam bo dal urodje za omejevanje zvišanja temperature na dve, na, do dve stopini. To je jasen znak naložbenikom, podjetjem in političnim dejavnikom, da je globalna tranzicija se že začela čisti energiji. Drugič, po veliko letih, ko se je zdelo, da je mednarodna skupnost okrevala pri pomembnih vprašanjih, smo v Parizu bili zmožni združiti države sveta za skupnim ciljem. Sporazum je velik dosežek za vso mednarodno skupnost. To kaže, da multilateralizem še vedno deluje in da se soočamo z velikim izzivom. To je ključni poduk za leta pred nami. In tretjič, zaradi turbulentnih let v Evropi, moramo mi, Evropska unija in države članice, prevzeti svojo vlogo. In to smo bili zmožni. Prevzeli smo vodilno vlogo in smo govorili enotno. S tem, ko smo bili enotni, smo spostavili široko koalicijo za eh, visoke ambicije. To je bila koalicija z visokimi ambicijami in to je bilo ključnega pomena za dosego sporozuma. Pariz je vrh prizadevan EU, da bi dosegli univerzalni večstranski podnebni dogovor. Ko sem prišel v parlament in ta odbor, pred konferenco sem dejal, da bomo skušali doseči te cilje. Prvič, najprej dolgoročni cilj, drugič, odločen cikl pregleda z veliko prožnosti in tretjič, preglednost in odgovornost. In pariški sporozum je dosegel to. Sedaj pa mi dovolite, da se osredočim na te cilje. Dolgoročni cilj. Prvič, smo v pravnem sporozumu zapisali cilj, da bomo omejili povišanje temperature znatno pod dve stopini pred industrijskimi stopnjami. Prav tako se bomo zavzeli, da bi omejili zvišanje na 1,5 stopine. To je bilo nekaj, kar je ključnega pomena za veliko partnerjev v naši koaliciji. 187 držav je in zato to ni dovolj, da bi znižali na največ eh, dve stopini. Zato si bomo, smo si v Parizu ogledali najnovejša znanstvena dognanja. In to bomo počeli tudi še kasneje. Prvi paket bo do leta 2018 in tako bomo lahko zagotovili omejitev zvišanja temperature na največ dve stopini. To je ta petletni cikl. In potem končno, borili smo se tudi za preglednost in odgovornost. Vemo, da je to temelj za verodostojen mednarodni režim. Brez večstranskih pravil ne bomo imeli zaupanja ali podpore držav za izpolnjevanje svojih obveznosti. Po pariškem sporozumu bodo sedaj države imele pravno obvezojoče določbe, da se bodo spopadle tudi z blaženjem podnebnih sprememb. Ti elementi so usklajeni s prednostnimi nalogami Evropske unije. Spoštovane poslanke in poslanci, ključni elementi, ki smo jih eh, želeli vključiti v sporozum, so vključeni v sporozum, ampak ta sporozum tudi vključuje zelo pomemben element, to je solidarnostni svežen, ki vključuje tudi določbe o podnebnem financiranju in potreb po prilagajanju. Evropski parlament in ta odbor sta eh, vedno priznavala podnebne, fin, podnebno financiranje kot ključno vprašanje v pogajanjih. Držav, razvite države bodo še naprej prispevali do leta 2025 100 milijard dolarjev na leto z novim kolektivnim ciljem, ki bo zadan. Poleg tega pa bodo države tudi skušale ponujati finančno podporo. Poleg vseh teh držav tudi ne bo več take ločnice med eh, razvitimi državami in državami razvoja, kar se tiče podnebne politike. To je še en znak, da smo dosegli velik napredek. Seveda moramo uživati v tem trenutku, vendar pa trdo delo nas še čaka. V prvi polici 2016 bo komisija skušala začeti izvajati pariški sporozum in upam, da bo tudi Evropski parlament pomagal pri tem. Komisija bo podala predlog za sklep sveta o podpisu pariškega sporozuma v imenu Evropske unije in Evropski parlament bo vse čas obveščen. Prejšnji teden je Evropski svet povabil komisijo in svet, da bi do marca 2016 ocenila rezultate COP21, čeprav posebno, kar se tiče okvira za podnebje energijo do leta 2030 in pripraviti nadaljne korake. Poleg tega bo komisija nadaljevala z izvajanjem svojega zakonodajnega programa in izvajanjem okvira o podnebju energiji do leta 2030. Predlog za revidiran ETS se je že začel in to bi naj pomagalo pri doseganju ciljev do leta 2030. Naslednje leto bo komisija podala predlog o delitvi bremen v skladu s 40 odstotnim ciljem. To bo povezano z zakonodajnim predlogom komisije o LULU-CF, prav tako pa bomo pripravili sporočilo o dekarbonizaciji prometnega sektorja. Pobuda, ki je načrtovana za naslednje leto o oblikovanju trga električne energije, je tudi ključnega pomena za boljše delovanje energetskih sistemov in za nizkooglično gospodarstvo. Prav tako bodo drugi dogodki pomembni, naprimer obnovljivi viri in energetska učinkovitost za Eh, bolj čisto energijo. Raziskave in inovacije so tudi zelo pomembne v obzoru 2020 in to bo velik prispevek. Podnebne spremembe in izvajanje COP21 so bodo verjetno pomembna stvar tudi na sestanki G20 in G7. In eh, naša podnebna diplomacija se s tem ne bo ustavila. Nadaljevali bomo s pogajanji in razpravami z našimi mednarodnimi partnerji o podrobnih aspektih pariškega sporozuma. Prav tako v kontekstu podnebne konvencije Združenih narodov, imamo še kar nekaj domače naloge. Pariz je postil še nekaj tehničnih vprašanj odprtih. To vključuje tudi določbe o preglednosti in odgovornosti, nizkooglične strategije za 2050, spremljanje akcijske agende Lima Pariz in tehnološke mehanizme. Ključnega pomena je, da nadaljujemo s tem zagonom, ki ga imamo, sodelovati moramo eh, z našimi zainteresiranimi stranmi, vsemi akteri, prav tako moramo skušati eh, zagotoviti ustrezno izvajanje. Hvala lepa še enkrat za vaše prizadevanja in za sodelovanje. Pariz je prelomni, je bil prelomni vrh, to nam je uspelo in Evropa je še vedno vodila na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar. Sedaj pa mislim, da lahko kar začnemo z našim prvim krogom govornikov začenjamo z gospodom Lizejem, ELS. Hvala lepa. Gospod predsednik, komisar, hvala lepa za vaše prizadevanja. Mislim, da ne morem bolje povzeti zahval gospodu Kaneteju, kot je to storil pa sej kot eh, prejšnji teden na plenarnem zasedanju. Všeč mi je, da so tudi skupina, da je skupina zelenih, ki je prekritizirala komisarja, sedaj mu čestitala. Res, to, kar smo dosegli v Parizu, je zelo dobro. Seveda ni vse zlato, kar se sveti, vendar pa to je uspeh, še prav posebno za Evropsko unijo. In prav tako se strinjam s politično oceno, da čeprav imamo v EU veliko težav, da smo tukaj sedaj pa vseeno bili uspešni in da smo lahko nekoliko ponosni na to konkretno vprašanje na temo, ki je zelo pomembna za parlament in tudi za delegacijo v parlamenta v Parizu, torej vključevanje letalskega in pomorskega prometa. Reference v sporozumu na to ni. Mislim, da imamo potem v četrtem členu posredno omembo IKA-ja, vendar pa še vedno nisem dobro razumel, čeprav sem to petkrat prebral. Morda lahko komisar mi pomaga pri tem, kakorkoli že po uspehu Parizu moramo sedaj pritisniti tudi na ICAO in na mednarodno pomorsko organizacijo, kajti ne sme se zgoditi, da bi se vse države zavezale ciljem, ki bi sicer lahko bili še nekoliko bolj ambiciozni, vendar pa dobro, sedaj je to pogodbeno zapisano, to je dobro, medtem ko pomorski in letalski promet pa nista omenjena in nista nič prispevala k temu. Hvala lepa. Matijas Grote. Hvala lepa, Matijas Grote. Na folk. Ja, Pariz je bil zgodba o uspehu. Hvala lepa še z moje strani, komisarju. Mislim, da se je v dobro odrezala. Imeli smo že tudi drugačne konference COP, ko so države članice nastopale same, stopile pred kamere in je se skupaj izgledalo zelo zmedeno. Zato torej kapo dol, čestitke komisiji, predsedstvo sveta, to je bil zelo dober nastop. Poduk iz Pariza, najprej z diplomacijo lahko dosežemo precej. Še prav posebno pri 195 državah in to je tudi moje prvo vprašanje za vas. Koliko se to, kar je Laurent Fabius začel na področju podnebne diplomacije še nadgrajeno. Kaj bo komisija potegnila iz tega in eh, koliko se lahko tudi služba za zunanje delovanje Evropske unije izkaže za koristno za strukturo, ki bo pomagala v prihodnje. Vem, da imajo tam tudi enoto za podnebne spremembe in zanima me, kakšno bo sodelovanje v prihodnje. Kar se tiče letalskega in pomorskega prometa, smo imeli sestanek z IKAO. Ne vem, če spoh lahko to povem, kajti to je bilo vse tajno s kitajsko delegacijo in tudi med drugimi smo se lahko eh, zelo iskreno pogovorili eh, z delegacijo ZNE. No, to ni uspelo, zato sem bil mnenja, da smo nekako bili tam na dveh planetih, kar se tiče te izmenjave. Torej, kaj komisija namerava, Peter Lize je ravno kar to omenil, storiti za to, da bomo torej še bolj pritisnili na vse skupaj. Dogovorili smo se glede določenih ciljev in to nas veseli, sedaj pa bi radi seveda, da bi se dogovorili tudi o emisijah iz eh, ladijskega prometa. Poslali bomo delegacijo, skušamo poslati delegacijo mm, mednarodni pomorske organizaciji in mislim, da moramo jasno jim opovedati in tudi kao, da je pomembno, da bi se tudi tam dogovorili in da povemo, kaj se dogaja v državah. To je torej poduk iz Pariza, da bi pri teh dveh organizacijah tudi iskali več preglednosti. Tako da bomo potem globalno lahko pokazali, kaj počneta ti dve organizaciji. Še prav posebno IMO, IMO drugem stebru, ključno sporočilo, da želi varovati morje in k temu seveda spada tudi eh, podnebje. In zato bi si želel več pritiska strani komisije. Vendar pa seveda nasplošno se zahvaljujem komisarju za uspešno sodelovanje, tudi sodelovanje z delegacijo. Resnično nam je bilo veselje sodelovati in to je bila pot k uspehu za 2018, pa tudi vse najboljše, seveda pa tudi vesel Božič. Hvala lepa. Thank you very much. And now, Hvala lepa. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pani... Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Pariški podnebni sporazum je nekako dvoumen. Po eni strani opredeljuje zelo ambiciozne cilje, po drugi strani pa opredeljuje dokaj nerigorozne metode, kar zadeva doseganje tega cilja. Dejstvo je, da so te cilje posamezne eh, strani v tem sporozumu jasno opredelili, ampak ne vemo pa, kako na njih pritisniti, da bodo sprejeli bolj ambiciozne obveznosti. Še bolj pa me eh, preseneča nizek prak za vstop veljavo tega sporazuma. Dovolj je ratifikacije v 55 državah, ki so odgovorne za le 55 odstotkov globalnih emisij. Tako da v teoriji se lahko zgodi, da bo ta sporazum stopil v veljavo brez ZDA in Kitajske, kar bi pomenilo, da so vsa naša prizadevanja popolnoma domišljska. Ali zato rej ne menite, da bi morala Evropska unija počakati z ratifikacijo, dokler vsaj ena od teh držav ne ratificira pariškega sporazuma? Moje drugo vprašanje pa zadeva sposobnost eh, ponora emisij v gozdovih. Eh, To je opredeljeno v pariškem sporozumu kot zelo pomemben element eh, podnebne politike in zato menim in zanimam, ali tudi vi menite, da je pomembno, da evropska podnebna politika začenja bolje vrednotiti eh, gozdove, da bodo države, ki imajo potencial za eh, zmanjševanje posledic emisij za gozdove in da to vključijo v svojo kalkulacijo, kajti to bi bilo tudi pomembno z vidika spodbude povečanja površin pod gozdovi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Gerbrandi. Thank you very much, Mr. Chairman, and I would... Hvala lepa, predsednik. Nadaljeval bom tam, kjer sta končala Liza in Grote. Čestitam vam tudi sam, komisar, pri, še prav posebno pri vaši vlogi v Parizu. Premostili ste razlike med recimo temu bogatejšim in manj bogatim delom sveta in EU je odigrala ključno vlogo pri tem to je gotovo tudi del uspeha, ki smo ga zabeležili v Parizu. Sedaj, ko imamo sporazum, pa je naslednja faza sledeča. Morda je ta še bolj pomembna, to je torej faza implementacije. In mislim, da mora EU oceniti, kaj pariški sporazum pomeni za naše lastne politike Evropske unije o podnebju in energiji. Naj dam primer. Če so me pravilno obvestili, je v akcijskem načrtu 2015 za podnebje in energijo, smo se dogovorili, da bomo dosegli 80 odstotkov do leta 2050. To pa ni dovolj, da bi omejili zvišanje temperature znatno pod 2 stopinje ali celo na Mar komisija meni, da bi bilo smiselno oceniti, kaj pomeni za politiko Evropske unije, če bomo skušali doseči cilj 1,5 stopinje do leta 2050. To je prvo vprašanje. Drugo, in to je bilo že omenjeno, posledice petletne metode revizije. Zelo pomembno je, da bomo imeli prvo revizijo že leta 2018. Kako bo komisar nadaljeval z delom, da bi kot EU bili zmožni narediti prvo oceno leta 2018, kaj to pomeni za eh, naše cilje 2020 in 2030. Enako velja tudi za ohranjanje virov CO2. To je seveda odvisno od tudi drugih držav, da drugi del sveta ne počnejo dovolj. To se je sedaj spremenilo po pariškem sporozumu. Torej, kaj pomeni naša politika ohranjanja virov CO2 po Parizu? In na koncu, gospod predsednik, v Parizu smo se dogovorili o 100 milijardah dolarjev letno eh, podnebnega financiranja. Vendar pa še vedno nimamo pravega finančnega mehanizma v EU, da bi odigrali našo vlogo pri dosegi teh 100 milijard letno. Ali predlagate kakšno zamisel za finančni mehanizem, ki bo samodejno pomagal pri vzpostavitvi sklada vsaj strani EU? Hvala lepa, gospod Ek. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, komisar, da ste z nami. Najprej bi vam rad zaželel vesel Božič in srečno novo leto. Potem pa naslednje leto veliko uspeha pri vašem delu. Sedaj pa k temi COP21. Imam nekaj pomislekov, kar se tiče rezultatov. Ali je rezultat COP21 resnično tak, kot se nam prodaja, je to resnično zgodovinski dogovor, ali pa je ostalo pri lapidarnih izjavah, tako kot običajno. Politika in mediji so COP21 predstavili kot velik korak za človeštvo. Vendar pa, poglejmo si realno, kaj se je zgodilo. Če si to pogledamo, potem vidimo, da ni vse tako odlično, kot izgleda. Za veliko emisij toplogrednih plinov in vzroko za to se spet ni našla omembe. Kmetijstvo, živinoreja, spet v sklepnem dokumentu tega ni, zaprli smo si oči, to manjka in tudi v sklepnem dokumentu ni kakšnih podrobnih ukrepov. Pariški sporozum cilja na to, da bi poprečno rast temperature omejili znatno pod dve stopini. Vendar pa znižanje emisij se zadovoljuje s prostovoljnostjo. In vemo, kaj pomeni prostovoljnost, sankcij ni. To so v pogajanjih izključili že vnaprej. Vprašanje za vas, komisar. Kaj bo Evropska unija storila, če bomo v naslednjih petih letih videli, da imamo vsako leto več emisij CO2? če se bo podnebje v naslednjih petih letih nesorazmerno razvijalo v negativno smer. Kakšen bo pa potem načrt? Hvala lepa. Thank you very much. Hvala lepa. Gospod Eichhout. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, komisar, da ste z nami. Ker sem to storil že na plenarnem zasedanju in Peter Lize je to tudi že omenil moram to storiti tudi sedaj. Dobro, mislim, da je bilo dovolj komplimentov sedaj. Se bomo vrnili k temu, kar pričakujete od zelenih. Sicer boste preveč eh, živčni, verjetno. In tega si ne želim pred Božičem. Torej, kaj sledi, kateri so naslednji koraki? Ključnega pomena, če si ogledamo trenutne politike Evropske unije in vaše trditve, da je EU vodilna, potem bo 2016 zelo pomembno, da boste nadaljevali s tem, kaj ti, če ne bo se postavilo vedno bolj nejasno tudi s tem pariškim sporozumom, če bo Evropa vse čas želela ponavljati, da smo vodili, potem moramo tudi kaj storiti za to. Če si ogledamo načrte, v tem trenutku potem nismo pripravili dovolj za znižanje znatno po dve stopinji ali za 1,5. In če pravimo, da bomo čakali na sklepe za ne, to ne bo dovolj. Ko bodo pač tudi evropske institucije delali analize IPCCC. In tukaj mislim, da to ne bo zadoščalo. In če se pogledamo sklepe sveta, želijo vedeti, kaj pomeni to znatno pod dve stopinje ali 1,5 stopinje. Naj vam povem, da je podlaga, ki jo uporabljamo za vse naše politike, nezadostna, kaj ti nizko oblični načrt 2050 minus 80 odstotkov, pravi tudi, da bi po tej stroškovno učinkoviti poti bili pri minus 25 2020, torej morali bi storiti že 2020 več. In potem minus 40 odstotkov, to je na poti do minus 80 in to je potem možnost 50-50, da omejimo segrevanje na dve stopini. Torej, moramo pripraviti nov nizkoogljični načrt, ki bo šel dlje, ki bo bolj ambiciozen do leta 2020 in bo še vedno ta ponudba minus 30 odstotkov. Kaj to pomeni potem za leto 2030 in kaj to pomeni za 2050? Preseneča sem, da tega niste omenili. To moramo hitro analizirati. Tudi nekatere predloge moramo spremeniti. Najprej prenos, ki se sedaj predlaga iz ETS-a, iz tretjo četrto fazo ta še slabi naše cilje 2030. Torej, pričakujem od komisije, da bo resnično storila nekaj glede tega in da bo ta prenos iz tretje v četrto fazo ustavljen. Sklad za modernizacijo. Tukaj smo govorili o fosilnih gorivih in to tudi ni v skladu um, s Parizom. Ta sklad za modernizacijo mora biti bolj odločen kot do sedaj. Potem uhajanje, virus CO2. Tukaj moramo spremeniti intenziteto trgovine, ker imamo sedaj globalna pravila. Veliko moramo spremeniti torej in resnično upam, da bomo hitro dobili vaš prispevek, vaš načrt, kako to doseči, tako da bomo resnično izboljšali predloge, kot so bili objavljeni junija. In potem še zadnje vprašanje. Vedno je lepo slediti vašemu Twitterju vendar pa potem vaši tviti vodijo do vprašanj. Lan, prejšnji teden ste entuzijastično napisali, da glede energetske učinkovitosti boste predlagali naslednje leto bolj ambiciozne in obvezujoče cilje. Ste lahko bolj natančni, kaj to pomeni? Upam, da ne boste rekli, da bomo sedaj na mesto minus 27 imeli minus 30 odstotkov. Kot parlament si želimo minus 40 odstotkov. Saj ste to mislili s, s, s tem vašim tweetom, kaj ne? Hvala lepa. Sedaj pa gospod Pedičini. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej hvala za besedo, hvala, da ste tukaj, gospod komisar. Zelo pozorno sem poslušal to, kar so povedali drugi predstavniki političnih skupin. Poslušal sem vaše besede, povedali ste nam seveda tisto, kar je dobrega pri tem sporazumu in po tem vašem prispevku sem opazil, da so številne politične skupine, zlasti velike, čestitale vam za vaše pogajalske sposobnosti, zato upam, da ne boste preveč nesrečni, če se sam ne bom pridružil tej skupini. Ko ste prišli sem, je bilo veliko govora o vašem konfliktu interesov. Govorili smo o formalni plati. Sam pa sem bil mnenja, da glede na vaše izkušnje, na vaše sodelovanje v naftni industriji, ta konflikt interesov predstavlja predvsem politični konflikt interesov in tokrat se je dejansko izkazalo vaše dejansko stališče in vaš položaj. Okay. In sam sem namreč bil mnenja, da ob tej priložnosti ni bilo tako zelo pomembno delati na tem, da se bolj financira politika. Imamo že 100 milijard zelenih sredstev, nominalno, čeprav je realnost čisto drugačna in videli bomo, če bomo sploh kdaj dobili ta denar. Veliko bolj je potrebno delati na tem, da ne bi financirali politik, ki ustvarjajo podnebne spremembe. Zato, je bilo seveda potrebno spregovoriti o subvencijah za fosilna goriva. V Evropi imamo 330 milijard letno subvencij za fosilna goriva, veliko več, kot bi po idealnem scenariju dobili v tako imenovanem zelenem skladu. Zato vas sprašujem. Zakaj niste naredili kaj več na tem področju? Kako mislite, da boste resnično dosegli kak rezultat glede podnebnih sprememb, če vidimo, da se zelo upirajo tisti, ki so vložili enormne količine kapitala v fosilna goriva, v nafto in ti nedvomno ne bodo dopustili kakršnega koli napredka? Kako lahko razložite to? Hvala lepa. sedaj pa prosim za prve odgovore na ta prvi krok vprašanj. Gospod komisar, takoj vam dam besedo. Naj vas spomnim, da imamo potem v drugem krogu še veliko zahtev za prispevke strani veliko kolegov, tako da bomo torej imeli še dolg drugi krok. Vprašam, prosim. Thank you, Mr. Chairman, and thank you. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa vsem poslankam in poslancem, ki so sodelovali v tem prvem krogu vprašanj. Pa poglejmo. Zelo jasno je, da pri mednarodnih pogajanjih je zelo težko doseči sporozume in tudi v okviru ZN. In zato je trajalo 23 let, da smo dosegli sporozum po letu 92, ko smo začeli tem. 196 različnih držav imamo, potrebno je soglasje in glas Tuvaluja ima isto težo kot eh, glas ZDA. To je pač eh, težava takih pogajanj. In težko je torej doseči stotstotno vse cilje pri takih pogajanjih. Če bi me prvi dan v Parizu če bi prvi dan pridel rekel, da bo sporozum tak, kot je na koncu, bi prvi dan rekel, uf, to bo pa težko, to je pa skoraj da nemogoče, glede na težave. Gotovo je veliko elementov, ki so bili naša prednostna naroga. Želeli smo si dinamičnega procesa, dolgotrajnega postopka in finančno podporo državnemu razvoju. To so bili glavni cilji. Imamo pa še veliko več prednostnih nalog, seveda. Seveda bi bilo dobro, če bi imeli tudi pomorski in detaljski promet v tem sporozumu, to je jasno. In skušali smo to doseči. Do konca smo se trudili za to. Evropsko stališče glede pomorskega in zračnega prometa je bilo vedno odločno. Tukaj pa nismo pač mogli računati na univerzalno podporo. Enako velja za subvencije za fosilna goriva. Želim se jih odstraniti ni logično, da po eni strani podpiramo obnovljive vire energije, po drugi strani pa imamo subvencije za fosilna goriva. In to je pravi trenutek, da bi to storili. Kaj ti cena teh goriv je sedaj nizka in to je najboljši trenutek, da bi jih počasi odpravili subvencije. Prej, kot bi se to zgodilo, bolje bi bilo, vendar pa če bi se želeli odstavka v Parizu, da bomo 2020 se odrekli fosilnim gorivom, potem bi bilo seveda veliko držav proti. Tako da je zelo zapleteno. Kakorkoli že, o duhu, da ne smemo spodbujati obnovljivih virov energije v državah razvoja, istočasno pa podpirati fosilnih goril, to seveda nam je jasno. To ni logično. Gotovo bomo na tem trdo delali še naprej in stališče komisije je jasno. Praviti moramo fosilna goriva. In tukaj seveda ni konflikta interesov. Zelo jasno nam je, kaj moramo storiti. Kaj smo se naučili iz Pariza? Dvoje. Najprej, da moramo doseči popolno soglasje v EU. Najprej, to je najbolj pomembno lahko sem nekoliko pomagal, vendar pa Luksemburško predsedstvo sveta je združilo 28 držav članic in smo vse skupaj podprli soglasno, s polno podporo parlamenta. Prav tako mandat smo soglasno podprli, ko smo potem morali prositi za pregledno, za fleksibilnost pri pogajanjih za 1,5 stopinje, naprimer, smo se tudi strinjali s tem soglasno. Torej, govorili smo enotno, to je zelo pomembno. Drugič, EEAS. Ne sme biti samo ene enote za podnebje. Celotna služba za zunanje delovanje mora biti dejavna na področju podnebne diplomacije in to vse leto. in to je tudi za pripravo nadaljnih sestankov, tudi Montreal znotraj KAO. ZDA se stalno sestajamo z najmanj razvitimi državami, pa manj, in zato so te še bolj pomembne s Kitajsko tudi. Vsakodnevno smo v stikih, imamo pač tak dialog. Vendar pa z Brazavinom, s Kongom, se ne pogovarjamo vsak dan z Gano, Sudanom ali Etiopijo torej z glavnimi akteri se pogovarjamo, da pa v teh pogajanjih štejejo vsi. In to je eden največjih podukov. Najmanjše države so zelo pomembne in tudi z njimi se morate pogovarjati, ne samo tista dva tedna. To je še ena stvar, ki smo se naučili. Dogovora ne dosežete v zadnjih dveh tednih, pač pa je dogovor, soglasje treba graditi. Vsi ste spraševali, kaj zdaj? Imamo dogovor, kaj zdaj? Prvič, naj povem, da imamo na mizi še vedno predlog glede zaveze o blažitvi. Torej, vsaj 40 odstotkov je na mizi in to je daleč najbolj ambiciozen cilj od vseh eh, nacionalnih prispevkov. Imamo sistem trgovanja z emisijami. Nekateri ste rekli, da je prenosa treba spremeniti, parlament ima zdaj besedo. Komisija pa mora pripraviti vso potrebno zakonodajo za uresničitev 40 odstotkih. Zdaj tega nimamo. Lulu CF, tudi to, nekdo je govoril o gozarstvu namreč. Veliko je bilo zanimanja za gozdarstvo. Seveda se bomo ukvarjali tudi z gozdarstvom, gospod Ek in drugi. Gospa Višnjevska, pri LULUCF-u smo začeli govoriti o gozdarstvu in januarja bom šel najprej na Poljsko, potem na Finsko in na Jersko, kajti to so tiste države, ki imajo težave za gozdovo. In potem se bomo pogovarjali tudi o živinoreji. Skratka, v vsaki državi se bomo pogovarjali o tem, kaj morajo narediti. Zelo težko je prepričati države, kaj morajo narediti, samo zato, da bi dosegli 40 odstotkov. Nekar ne mislite, da je 40 odstotkov enostavno doseči. Namreč treba bo izvajati zakonodajo. Seveda boste tudi vi odgovorni za sprejem, potem pa bo izjemno težko izvajati jo. Po drugi strani imamo Evropski svet, ki je prosil, da ocenimo izide sestanka. In seveda je treba upoštevati cilj 1,5. Mi smo na dobri poti, da dosežemo dve stopini Celzija, kajti 40 odstotno znižanje emisij do leta 2030 gre v smeri dveh stopin. ampak imamo pravo trajektorijo, zmanjšali naj bi emisije do leta 2050 za 80 do 85 odstotkov. Torej, za dve stopinji je naš načrt zelo jasen, ampak oceniti moramo tudi, kako lahko upoštevamo doseganje cilja za 1,5 stopinj. Kaj ti To je tisto, želimo krepiti naše ambicije. Prva stvar, ki jo bomo naredili, bo torej ta ocena. Prav tako bomo ocenili učinek orodij, ki jih že imamo, direktive o energetski učinkovitosti, pa tudi direktive o obnovljivih virih, upoštevaje seveda različne stopnje ambicije. Gospod Eckhout. Ne na Twitterju, ne zdaj se ne morem zavezati k večji ambicioznosti, dokler ne vidimo ocene učinka. In ko sem prvič prišel v parlament, sem povedal, kakšno je bilo moje osebno stališče. Rekel sem vsaj 30 odstotkov in to zavezujoče in tu svojega mnenja nisem spremenil. Če si pogledamo naše cilje do leta 2030, Morda bomo dosegli naše cilje že prej, ampak najprej upravimo oceno učinka. Komisija jemlje oceno učinka zelo resno. Želimo, da je transparentna in želimo, da bomo lahko naše zaveze uporabljali tudi v resničnosti. Zato jemljemo pariški sporazum zelo resno. Prav tako bomo tudi opravili prvo inventuro, če hočete, leta 2018. Sporazum ne bo začel veljati do leta 2021. Zato moramo prvo, prvi popis doseženih rezultatov opraviti leta 2018. Takrat bomo ocenili, kakšen je svet globalno gledano. Zdaj imamo ogromno priložnosti, tudi parlament je lahko bolj ambiciozen. Komisija je nekako posrednica pri doseganju dogovorov. Mi bomo naredili, pripravili predlog, ki menimo, da je eh, ambiciozen, da je spremljiv. Parlament pa bo imel potem zadnjo besedo. Skupaj s svetom, seveda. Tako želimo napredovati. Nekateri ste govorili o uveljavitvi sporazuma in o vprašljivosti pravne zavezanosti. Sporazum pravi, da imajo vse države zavezo, da pripravijo, sporočijo in ohranjajo svoje cilje. Tu je razlika od kjotskega protokola. In sicer tam je bilo govora o tem, da se treba pridružiti in ostati podpisnica. Skratka, Če ste želeli ratificirati sporozum, ste potrebovali neke cilje, blažitve. Zdaj pa vidimo, da je treba dejansko dosegati ta cilj. Prav imate, tukaj ne gre za zavezo v zvezi z rezultatom, je pa to zaveza vseh strank, da bo storila vse, kar je v njeni moči. Potem imamo določbe o preglednosti in odgovornost in to nam daje podlago za bolj vključujoč sporazum. Seveda moramo doseči ravnovesje, imamo pravno zavezujoče obveze, po drugi strani pa moramo zagotoviti tudi sodelovanje ZDA. Namreč zavedati se moramo, da sedanje stanje v ZDA glede na stanje v senatu ne dopušča sprejetja okoljske zakonodaje. Zato potrebujemo neko izvršilno ukrepanje. In če želimo ohraniti cilje blažitve in omogočiti tudi izvajanje procesa, ki bo prenesel cilje. Lahko vam povem, da je bila zadeva zelo zahtevna. ZDA smo se pogovarjali leto dni, ni bilo nobenega premika in zadnje štiri dni zadnjega tedna je prišlo do premika. Skratka, situacija je bila zelo zapletena. Potem smo slišali vprašanje v zvezi z uveljavitvijo sporazuma in vprašanje začetka veljavnosti je bilo predmet številnih razprav. Naj vam povem, da je bilo to vprašanje tudi za EU. Nekatere države so bile mnenja, da bi lahko začeli uveljavitev šele potem, ko imamo določeno število držav. Ampak Mi smo se potem zavzeli za to, da smo imeli tako države kot tudi misije, torej 55 podpisnic, ki predstavljajo vsaj 55 odstotkov vseh toplogrednih plinov. Na ta način smo začeli zagotoviti sodelovanje tistih, ki največ eh, onesnaževal izpuščajo v zrak. Namreč ZDA, Kitajska so morale biti med tistimi državami, ki bodo ratificirale ta sporozum. Le to bo omogočilo uveljavitev sporozuma. Mislim pa, da ni možno, da bi bistveno število podpisnic neratificiralo. 187 držav je predložilo svoje prispevke, 150 voditeljev je govorilo pred začetkom konference, tako da to kaže, da bomo z uveljavitvijo dejansko dobili bistveno število emisij, ki jih bo pokrival ta sporazum. To je razlika v primerjavi s Kyotom. Upajmo zato, da bomo čim prej uspeli ratificirati ta sporazum in da bo sporazum tudi začel čim prej veljati. Kar pa zadeva financiranje. Kaj se ta trenutek dogaja? V Kopenhavnu smo se zavezali za 100 milijard dolarjev do leta 2020 za blažitev posledic. Kar nekaj držav v razvoju je bilo in vprašanje se je pojavljalo, ali bo ta številka dosežena ali ne. Na forumu, ki je potekal v ZDA, je bila sprejeta odločitev, da bomo določili metodologijo, kajti veliko je bilo razprav o tem, kaj je blažitev eh, in kaj ne, kaj je mm, posodabljene in tako dalje. Tako da smo prvič dobili metodologijo, s katero smo dosegli skoraj da 60 milijard odstotih. Kaj je glavni problem? Glavni problem je ta, da gre večina denarja za blaženje, ne pa za prilagajanje. In ravno zato, smo v Parizu slišali več idej, da bi dosegli večje ravnovesje med prilagajanjem in blaženjem. Seveda, enostavno je z javnim denarjem reči 50-50 in to smo imeli v dokumentih že zapisano. Ugotovili smo, da je bila glavna razprava v Parizu zelo jasna. Torej, 100 milijard naj bi bila sredstva, ki bi jih zagotovile razvite države. Torej, te razvite države morajo spolniti zavezo stotih milijard. Rekli pa smo, poleg tega, vse države, ki imajo finančne zmogljivosti, da lahko podprejo države v razvoju, se morajo tudi pridružiti, tako da spodbujamo tudi te države, države kot so Kitajska, Koreja, Singapur, skratka države, ki v prilogih konvenciji niso imenovane kot razvite države, imajo pa visok BDP, ki se vsako leto še povečuje in veljajo še vedno za državo v razvoju. Leta 2025 pa bomo potem morali določiti letne cilje. Evropska unija in države članice pa so rekle dvoje, da bodo povečale raven podpore. Zaenkrat že zagotavljamo 56 odstotkov podpore in 4,7 milijonov evrov javnih sredstev je EU zagotovila, tako da smo, imamo mi največje donatorje. In zavezali smo se, da bomo našo raven podpore še zvišali države, kot so Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo, so dale pomembne zaveze za povečanje podpore. Statuj. Hvala lepa. Začenjamo z drugim krogom. Kolege vabim, da svoje prispevke skrajšajo na minuto, minuto in pol. Začeli bomo takoj z gospodom Karl Heinzom Florecom. Gospod komisar, z veseljem se pridružujem tistim, ki so vas danes že zelo pohvalili. Francoski zunani minister je odigral zelo pomembno vlogo in tudi Judl Beke in Atl Metzl, tudi teh ne želim pozabiti, kajti ti prinašajo zgodovinsko vedenje o zadnjih 20 letih. In ravno zato je bil Pariz uspešen, ker so bile strukture drugačne. Države članice so morale oznaniti svoje zaveze svoje obljube in zelo hvaležen sem za to odločitev iz Pariza. Pet minut pred dvanajsto, torej tik pred Božičem, ne bom začel z zahtevnimi vprašanji, na katera bi mi tako ali tako lahko nekako odgovorili. Vendar pa slišali smo, da ne sme priti prehitro do ratifikacije, zato pravim, bodite, prosim, komisar, zelo pozobni na izvajanje v državah članicah, kajti sicer se lahko znajdemo v zelo zoprni situaciji, tako da stavim veliko na vas. Želim vam veliko mm, zdravja, uspeha in lepe praznike. Hvala lepa gospod Parnjo. Ja, gospod predsednik, še... ja, gospod komisar, gospod predsednik, kolegice in kolegi, še enkrat eh, čestitke in zahvala za upravljeno delo, gospod komisar, tekom teh 14 eh, dni, da smo prišli do tega sporazuma. Nekako ste heroj COP21 eh, in tu bi rad tudi naznanil prisotnost študentov iz severa Francije, ki so hoteli tu v teh zadnjih dneh dela Evropskega parlamenta videti komisarja Kanjeteja v živo, tako da me veseli, da smo lahko tudi pozitivno odgovorili na njihovo prošnjo. Ja, poročilo, ki sem ga uh, spisal in ki ga je Evropski parlament tudi potrdil pred nekaj tedni, je bolj ambiciozen kot je stališče komisije ali pa sveta in obenem je velik del naših predlogov vendarle našel svojo pot v pariški sporazum. Pravite, da želite nadaljevati s sodelovanjem z nami, parlamentarci, in mislim, da so tu tri stvari, ki so pomembne in ki bodo omogočile to skupno delo, to sodelovanje. Najprej določeni konzervativci so nekoliko v dvomih glede ciljev, ki naj bi jih dosegli in pa sprememb eh, INDC eh, in potem potrditev do leta 2020, potem srednjeročni pregled v petih letih, leta 2025, eh, potem tudi v okviru OZN 2018. Skratka, ali se vam ne zdi, da v naslednjem letu, torej od danes pa do kopa 22 v Marrakešu, mm, ne bi smeli poskušati poenotiti vseh teh nacionalnih ciljev, v smeri 1,5 eh, stopinj. Drugo zeleni sklad 100 milijard dolarjev. Nam lahko opredelite finančni mehanizem, ki ga želimo uveljaviti na ravni EU, zopet zato, da se lahko ustrezno odzovemo. In še tretja zadeva na kratko. Ta sprememba, paradigmatska sprememba gospodarstva, torej opustitev fosilnih goriv in tako naprej. Ja, v prihodnjih letih moramo storiti vse za to, da se razvije krožno gospodarstvo, boj proti eh, zavrženi eh, hrani, krepitev energetske eh, učinkovitosti in pa uporaba obnovljivih virov energije. Torej nam lahko poveste, kaj poleg eh, krožnega gospodarstva so tudi vaše aktivnosti, vaši projekti, ki jih želite izvesti v prihodnjih letih na tem področju. Hvala. Thank you very much. Mr. Faria. Hvala lepa, gospod Faria. Hvala lepa. Hvala predsednik, lep pozdrav, komisar Kanjete in čestitke za opravljeno delo na COP21 in hvala lepa tudi za vašo podporo delegaciji parlamenta. Gospod komisar, kot so kolegi že povedali, tudi panogi letalstva in pomorstva sta bili izključeni kljub pritisku, ki ga je izvajal parlament in kljub ne na zadnje vašemu pritisku. IMO, kot vemo, ni bil kooperativen in predstavnika IMO-ja, ki je bil prisoten, sem vprašal kar nekaj stvari, postavil veliko vprašanj, ampak žal od tega ni bilo nič. Komisar, Zanima me, kakšno bo stališče EU glede omejevanja emisij v pomorstvu in zračnem prometu. Ali menite, da bi se pomorstvo lahko vključilo v revizijo ETS? In drugo vprašanje, ali niste mnenja, da bi bilo bolj zaželeno, če bi predlagali davek za CO2 na tono v pristaniščih?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 Gospod komisar, ali ne bi bilo bolje, če bi gospodarski subjekti lahko izbirali med dvema sistemoma, ki sta zdaj na voljo? Seveda. Hvala lepa, gospod Afronte. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej en, ena, en komentar. Vidimo, da, uporab, da se sploh ne uporablja beseda fosilni, oglik, dekarbonizacija, vse te besede se sploh ne uporabljajo. Tako da imamo sporazum, ki ima sicer zelo dobre cilje, nima pa nobene strategije, vsaj ne pisne oblike za doseganje teh ciljev. Jasno ste povedali in strinjam se z vami. Glede na to, da je bilo 196 držav zastopanih za omizjem, smo dosegli rezultat že s tem, da so se vse te države pogovarjale, ampak pri sporazumu, kot je ta, je vsekakor treba doseči kompromis. Vi ste dejali, da s takim sporazumom ni možno doseči vsega. In ravno zato so se verjetno pričakovanja tako zelo znižala, čeprav bi moral biti ta sporazum veliko bolj odločen. Dve vprašanje. Na mesto dekarbonizacije vidimo, da se pojavlja mehanizem oziroma zajemanje CO2. -ja. To se ne izvaja samo preko gozdov. Ko bi le bilo tako, imamo tudi tehnologije, ki govorijo o zajemanju in shranjevanju oglika. In to med znanstveniki povzroča veliko dvomov. Zato sprašujem, kakšna je politika EU do takih tehnologij? Smo prepričani vanje? Vemo, ali znanost napreduje oziroma so tu kakšna tveganja, ki jih nismo v celoti ovrednotili. In še drugo kratko vprašanje. Veliko krat ste govorili o tem, da gre za pravno zavezujoč dogovor. Ne razumem, kaj se bo zgodilo z državo, ki podpiše ta sporozum, pa ga potem ne spoštuje. Tako da prosim, če mi lahko odgovorite in poveste, kaj pomeni pravno zavezujoče. Gospod Balco. Mikrofon. Mikrofon, prosim. Utólag is föl kell tennem a kérdést, hogy mi volt az Európai Unió fő... Hvala lepa za to vprašanje. Kaj je bil glavni cilj EU na pariški konferenciji? Ali smo želeli ponovno dokazati, da smo pionirji, ko gre za varstvo okolja? To po mojem ni pravi cilj, kajti mi prispevamo le 9 odstotkov globalnih emisij. Glavni cilj je bil ugotoviti, kaj lahko dosežemo na globalni ravni. Kitajska in ZDA sta pomembni, če govorimo o zavezujočih eh, ciljih za ZDA in Kitajsko, je to nekaj drugega. Zdaj slavimo zaveze, ampak kaj pa, če leta 2016 američani zvolijo republikance in če bo predsednik proti Obamovi politiki? kako jih bomo potem držali za njihove obljube. Drugo vprašanje se nanaša na 100 milijard evrov, ki jih zagotavljajo najbolj razvite države. Kitajske med temi državami ni. Ali bo Kitajska prejemala sredstva iz teh stotih milijard oziroma, če povem drugače, Mačarska kot članica EU bi financirala, investirala v Kitajsko, ki je drugo največje globalno gospodarstvo in ki ima ogromne naložbe. Ali bomo podpirali Kitajsko? Gospod Belet. Ah, <laughs> Hvala lepa, Alaj, sopravičujem se. Hvala lepa komisar, da ste z nami in upam, da boste zdaj dobili nekaj dopusta in počitka, da nadoknadite vse pomankanje spanca, ki ste ga verjetno imeli. Nekateri so vas močno kritizirali, govorili ste o hearingu izpred leta dni, takrat so vas nekateri močno kritizirali in tega nisem pozabil. Upam, da so zdaj spremenili svoje mnenje. Zdaj vam nekateri celo dajejo status svetika. Sporazum predvideva, da se lahko razvijamo kot nek globalen sistem trgovanja z emisijami. To je zapisano zelo kompleksno, ampak zapisano pa je. Trajalo bo nekaj časa, ampak temeli so postavljeni. Zato sprašujem, ali boste dali pobudo za to, da dobimo nek globalni sistem trgovanja z emisijami, kajti to je zelo pomembno za našo energetsko intenzivno industrijo. Prepričati jih moramo, da smo zdaj na pravi poti do globalnega sistema trgovanja z emisijami. Hvala lepa, zdaj pa gospod Petele. <laughs> Torej, v Parizu se ni zgodil samo sporazum, zgodilo se je tudi več Evrope. Gospod komisar, rad bi vam čestital k temu uspehu in tudi za vaš oseben delež pri tem. E, sporazum prinaša zaveze in s tem tudi upanje, da bo drugače. Implementacija bo uspela, če bodo tarče atraktivne oziroma podprte eh, s celovitimi strategijami. In tukaj vidim veliko priliko, Eh, v našem eh, sklepanju sporazumov, partnerskih sporazumov zlasti z velikimi državami, kot je Indija ali Japonska in, in še katera. In dovolite, da še enkrat omenim Indijo, eh, ki jo čaka zgleda dolgoročna gospodarska rast. Eh, ki pa ne bo prispevala k doseganju ciljev, če je ne bo spremljala tudi strategija ozelevanja indijskega gospodarstva. Eh, in če se hočemo izogniti eh, kitajskemu tipu rasti, potem je treba združiti sile, da pomagamo ozeleniti indijsko gospodarstvo. In jaz sem bil vesel naših pogovorov z indijsko delegacijo na COP21, ki smo jo srečali v Štrasburu, ki se je izrekla v tej smeri in vaše besede o evropski diplomac, eh, klimatski diplomaciji eh, se mi zdijo, da so naravnane v isto smer. Eh, še beseda o fosilnih gorivih, jasno je, da tudi Indija ne bo naenkrat končala s, s premogom, vprašanje pa je, s kakšno tehnologijo se bo nadaljevalo nadaljne ali mogoče celo močnejše pridobivanje eh, energije iz premoga in tudi tukaj vidim veliko priliko eh, za Evropsko zvezo. Vesel bom vašega komentarja teh idej. Hvala. Thank you very much, Mr. Dance. Hvala lepa, gospod Dans. Thank you, uh, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod komisar. Samo še z vidika Združenega kraljestva. Zelo koristno je, da slišimo lahko primere, kako je Evropska unija tokrat bila uspešna in je govorila z enim glasom. Zelo na kratko. Veliko smo govorili o zonanjih pritiskih, ki da jih potrebujemo in govorili smo o tem, da moramo tudi druge po svetu pritegniti k temu, da bodo izvajali svoje načrtovane nacionalne prispevke. Sprašujem, kakšni so načrti EU? Namreč nekatere države imajo nacionalno zakonodajo, ki otežuje doseganje cilja 1,5 stopinje. Kako se bo Evropska komisija lotila tega problema in kako boste ublažili eh, vprašanje nacionalne zakonodaje, ki bi utegnila Eh, onemogočiti doseganje tega cilja. Uitem. Hvala lepa, gospod Uitema. Yes, thank you, chair, dear commissioner. Hvala lepa. Predsednik, komisar, dve vprašanje v zvezi z kmetijstvom. Prvič, v kolikšni meri je komisija prepričana, da potrebujemo nove prakse, inovacije, nove tehnologije? Prav tako se moramo bolj osredotočiti na kakovost prsti, da bi zmanjšali količino CO2 na kilogram proizvedene hrane in da bi znižali emisije. In kje vidite največje priložnosti kmetijstva? Drugo vprašanje. Evropska unija je veliko bolj podrobno kot druge države, recimo Kanada, Avstralija, ZDA, spregovorila o načrtovanih nacionalnih prispevkih. Ali to pomeni, da Evropska unija že čisto natančno ve, katere politike bo izvajala? Zato sprašujem, v kolikšni meri in kdaj lahko pričakujemo nove predpise za kmetijstvo na tem področju? In poleg tega, kdo je tisti, ki bo vodil? Bo to gospod uh, Timmermans ali boste to vi ali kdorkoli drug. Hvala. Hvala, gospa Kilonen. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Mm, Dotaknili bi se transportnega sektorja. transport, tistih delov transportnega sektorja, ki sodelujejo. Ne preseneča me, da transportni sektor ni preveč navdušen nad sodelovanjem v tem postopku, ampak zanima me vseeno, kako vi, komisar Kanjete, nameravate nadaljevati z eh, razpravami s komisarko Bulc, eh, z svetom, s celotno komisijo, konec konca, da bo transportni sektor lahko bolj vključen v cel ta proces, kajti transport je eden od ključnih dejavnikov in tega ne moramo kar tako opustiti. Konec koncev mora na nek način Evropa sodelovati in mora biti tudi v prvih vrstah vključevanja transporta v ta sistem. Hvala, gospod Heusling. Ja, tudi jaz bi se rad dotaknil kmetijstva. E, menim, da je premalo govora o kmetijstvu v tem sporozumu, kajti kmetijstvo tudi pomembno prispeva k izpustom topogrednih plinov. Eh, zdaj, ali je kmetijstvo tisto, ki prispeva k podnebnim spremembam, ali je to nek mitigacijski dejavnik, to je nekaj, kar ni popolnoma jasno. Kot so dejali moji liberalni prijatelji, eh, kmetijstvo je proizvajalec podnebju škodljivih plinov. E, pomislimo samo na izpuste metana, ko gre za industrijsko živinorejo. E, in e, prav tako moramo prispevati, moramo vedeti, da prispevamo z uvozom ne vem koliko tisočih ton soje v Evropo iz Južne Amerike. Tako da nas skrbi, da gre naš sistem v Evropi bolj v smer agrarne industrije, ne pa v smer trajnostnega kmetovanja. Pri ekološkem kmetovanju moramo poskrbeti za to, da bo kmetijstvo zopet v tla aktivno vnašalo humus in na ta način bomo več eh, CO2-ja uspeli shraniti. Poznate razpravo o nove kmetijski politike v Evropi in mislim, da mora Evropa tu igrati aktivno vlogo pri pospeševanju trajnostnih kmetijskih sistemov, ki bodo prispevali k znižanju izpustov podnebnih eh, plinov, ne pa obratno. In še drugo vprašanje, in sicer vezi za biogorivi. Mislim, da si moramo tu naliti čistega vina, namreč da biogoriva ne prispevajo k temu, da nadomeščamo fosilna goriva. Dejstvo je, da biogoriva, če jih napačno proizvajamo in napačno uporabljamo, eh, dejansko lahko povzročijo ravno nasprotno. In zato mislim, da moramo na novo premisliti našo vlogo v Evropi, kar zadeva ciljev eh, v zvezi z biogorivi in ali so ti cilji dejansko trajnostno naravnani. Hvala. Hvala lepa, gospa Evi. Ja, hvala. Zelo se strinjam s tem, kar je dejal kolega Heusling. Upam, da nam bo komisar lahko odgovoril konkretno na to temo. Sama bi se rada osredotočila na vprašanje ETS in na pomisleke, mm, ki vladajo glede uporabe tržnih inštrumentov za spopadanje se z okoljskimi problemi in eh, ali je uporaba načela cap and trade sploh učinkovita. Tu govorimo o nekem hipotetičnem eh, trgu, mm, mednarodnem trgu za trgovanje z emisijama in eh, tu bi potrebovali jasnejšo sliko, kajti na ta način postajajo še bolj negotove investicije v strukturne inštrumente za zniževanje emisij, eh, da ne govorimo sploh o backloadingu in o tržnih rezervah, ki smo jih uvedli. In zato sprašujem komisarja, ali ste razmislili morda o inštrumentih za preverjanje učinkovitosti sistema ETS in ali nameravate sprožiti razpravo, koliko se da odkrito, Eh, in eh, pošteno z vsemi deležniki, da bi preučili, ali obstajajo morda alternative temu sistemu in da se lahko resno lotimo vprašanja CO2. Hvala. Hvala, gospa Gardini. Ja, hvala. Čestitke komisarju za opravljeno delo. Nekoliko me skrbi tendenca, ki je tu v tem odboru, namreč da vedno skušamo od samega začetka eh, voditi razpravo, kot da so se vsi ti, ki so delili pred nami, eh, vse čas eh, se tu igrali v peskovniku. Ne, mislim, da je to pristop, ki me zelo skrbi, kajti na koncu koncev ljudje, kot smo mi, ki tu eh, delamo, eh, vedno znova smo prisiljeni v to, da začenjamo od eh, točke nič. Zelo se trudimo, iščemo kompromise s številnimi državami, 196, kot rečeno, na kopu in potem ni nobenega zaupanja v to, kar je bilo storjeno in dejansko je treba začeti od točke nič in vse čas sedimo za mizo in se pogovarjamo in ne timo nobenega koraka naprej. No, jaz pa bi ponovno rada prosila komisarja, da nas redno obvešča o tem, kako se izvajajo obveznosti, ki jih sprejemajo države članice in tudi kako nameravate dejansko nadzirati to, da se te zaveze dejansko tudi spoštujejo. Kajti mene skrbi to, da če se bomo zaustavili pri tem sicer uspehu v Parizu, eh, čeprav je pač volja v Evropi, in eh, da bomo prisilili Evropo, ki že itak dela veliko, da sprejme zaveze, ki bodo še hujše in še teže. E, mislim, da če bo Evropa sama tista, ki bo to počela, če bo Evropa preveč štrlela e, ven, če bomo korak, dva, tri korake naprej, v redu, ne pa več, tako da ja, Evropa mora še naprej biti vodilna, ampak vendarle ne smemo biti preveč oddaljeni od drugih držav, kajti. Eh, sicer bo dejansko prišlo do tako imenovane industrijske dezertifikacije Evrope, ne samo podnebne. Hvala lepa, gospod Pavluči. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da smo v zelo težkih eh, časih za Evropo. Eh, sklepi iz Pariza kažejo, da Evropa, ko se zedini, lahko igra pomembno vlogo v svetu. Po številnih uspehih, po številnih korakih eh, eh, naprej, ki smo jih zdaj dosegli, moramo vedeti, da je to tudi naša zasluga. Zdaj pa, gospod eh, komisar, moramo vedeti, da nas čaka še veliko dela, da bomo od besed prišli k dejanjem. Kako torej iti naprej? Tri kratka vprašanja imam. Prvo, vračam se k izhodišču. V Parizu smo igrali kot ekipa, komisija, svet, parlament in ali menite, da ta timski duh sodelovanja med komisijo, svetom in parlamentom lahko postane in mora postati nov način delovanja. Drugo, če želimo, da bomo resnično ambiciozni, bo nujno potrebno tudi pospešiti zakonodajno delo, ki je odvisno od nas, tega parlamenta in od komisije. In eh, tretja zadeva, vsebinsko, kako bi komisija lahko glede na sprejete obveznosti strani držav članic pri njihovem izvajanju tudi pomagala. Hvala lepa, gospod Selimovič. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala tudi vam, gospod komisar, za vašo prisotnost. Če tudi bi vam želel čestitati za ta sporazum, imam eh, vendarle nekaj težkih vprašanj. Namreč, v skladu z nacionalnimi izjavami gremo v smer približno 2,73 stopinj, kar zadeva otoplitev. Če nameravamo priti do 1,5, so potrebne radikalne spremembe in seveda tudi dodatna prizadevanja. Moje prvo vprašanje vam je, kdo natančno pričakujete, da bo naredil ta dodaten korak? Katera država pričakujete, da bo opravila tisto dodatno delo prostovoljno? Drugo vprašanje, ki ga imam za vas, je naslednje. Del tega dodatnega napora je tudi, da spodbujamo investicije in da investitorje spodbujamo k investicijam v okolju prijazne tehnologije, v podnebi prijazne tehnologije. Problem pa je, da investitorji niso sklepi in zelo dobro vidijo, da mi sicer govorimo o 1,5 stopinjah, obenem pa raste poraba premoga v Nemčiji, eh, gradimo severni tok 2, dejansko ni dogovora med Francijo in Španijo, ko gre za izvoz eh, solarne energije in tako naprej in tako dalje. Tako da, kako menite, da ti signali vplivajo na pripravljenost investitorjev? investirati v podnebju prijazne tehnologije, da bomo um, na ta način lažje dosegli cilj 1,5 stopinj. Hvala. Hvala. Hvala, gospod uh, komisar, hvala, gospod predsednik. Ne zgodi se vsak dan, da sprejemamo sporozum s 196 državami, to je kar velik dosežek, ampak tu gre zdaj za. Eh, izvajanje. Danes smo veliko krat slišali, da potrebujemo, oziroma da imamo pravno zavezojoč sporazum, ampak takšen pravno zavezojoč eh, sporazum v sebi nosi tudi določene pomakljivosti in tudi o treh je treba govoriti. Nacionalne mm, obveznosti za zniženje emisij niso primerljive, ker so različni standardi in treba je sploh preučiti, na kakšni podlagi eh, sploh lahko primerjamo te obveznosti, te zaveze. Potrebujemo transparentnost, to je pomembno z velika konkurenčnosti in ena stvar je jasna. Tu vedno govorimo o Eh, varovanju podnebja, o ciljih zniževanja emisij, ampak še en cilj imamo do leta 2020, namreč, da, bomo, eh, da bo industrija prispevala 20 odstotkov k eh, ustvarjanju eh, BDP. Komisarka Bjankovska je pristojna za to področje, zato enostavno vprašanje ob koncu leta, kako si predstavljate konkretno sodelovanje s komisarko Bjankovsko na tem področju. Gospa Šujica, hvala lepa čestitke gospodu Kanjeteju za velik napor, ki ga je uložil v pogajanja v Parizu in tudi prej. Prav tako me veseli, da je podnebna diplomacija končno začela delovati. Verjamem, da je Evropska služba za zonanje delovanje mm, služba, ki ima pred seboj še veliko dela in lahko tudi veliko postori. Ta sporazum bo stopil v veljavo, ko ga bo ratificiralo 50 odstotkov tistih, ki Eh, izpuščajo toplogredne plime. Prav tako smo slišali večkrat, da je ta sporozum pravno zavezujoč eh, in to pomeni, da bomo vsakih pet let imeli priložnost opraviti pregled. Pa vendarle se zastavlja vprašanje, ki ga je že nekaj kolegov tu izpostavilo in sicer, kakšne bodo sankcije za tiste države in tista podjetja, ki ne bodo izpolnjevale svojih obveznosti ki smo jih dogovorili s tem sporazumom in ki se bodo ratificirali. To je vprašanje, ki mnoge zanima in eh, zanima me, ali nam lahko konkretno odgovorite na to vprašanje. Kako torej bo Evropska komisija dejansko spremljala izvajanje tega sporazuma? Hvala. Hvala lepa. Gospa Megines. Hvala, gospod predsednik, gospod komisar, hvala za vašo prisotnost in čestitke. Kar zadeva to razpravo o kmetijstvu, tu ste slišali že dve zelo raznoliki mnenji. Ali ekokmetovanje ali pa inovacije. Kje vi vidite ravnovesje v smislu prispevka kmetijstva? Vsi razumemo, da kmetijstvo mora ta prispevek narediti, ampak jasno je, da razsežnost zanesljive oskrbe s hrano, ki je tudi omenjena v tem sporozumu, igra določeno vlogo. In zanima me znotraj komisije, koliko razprave vodite s eh, komisarjem Hoganom in z drugimi glede potencijalnih preusmeritev skupne kmetijske politike. Podnebne ukrepe smo že vključili v sedanje reforme, ampak zanimajo me vaše vizije za prihodnost, zdaj po Parizu. Hvala lepa. Tako, dragi komisar, dolg seznam vprašanj, izvolite problem eh, ni ta, da je seznam vprašanj dolg, problem je tem, da so težka vprašanja. To je problem. Ampak naj najprej začnem z zahvalo vsem eh, poslankam in poslancem za njihove prispevke in vprašanja. Začel bi s tem, da povem tole. Francosko predsedstvo je opravilo odlično delo, ne le gospod Fabius z ekipo, ampak tudi ekipa predsednika uh, eh, Olanda z. Uh, z Lorenz Tobira. Ekipa je bila odlična in zato nam je tudi uspelo doseči tako ambiciozne rezultate. Gospod Florence je omenil nekaj, kar eh, sem res pozabil omeniti. Namreč odlično delo obeh ekip, ekipa Luksemburškega predsedstva in pa ekipa generalne direkcije klima eh, v komisiji. V zasebnem sektorju in v politiki sem sodeloval številnimi ekipami že. In nikoli še nisem videl ekipe, ki bi bila tako zelo zavezana svojemu delu, kot je bila ekipa v Parizu. Pogajanja smo zaključevali ob 5-6 zjutraj in ob 8 smo že bili nazaj in poročilo prejšnjega dne je že bilo pripravljeno, bistveno boljše, kot, bi bilo, kot je bilo po noči, kajti bistveno bolj jasno je bilo. Tako da pokrili so čisto vsa področja in resnično so opravili odlično delo, ko gre za uh, podporo, eh, celo vnaprej pripravljena sporočila komisije. To je ena najhujših stvari, ki jih običajno počnemo v politiki, eh, vsaj to smo počeli doma, namreč, da smo slabo sporočili to, kar počnemo. Veliko stvari smo dosegli, veliko smo naredili, ampak nismo znali tega sporočiti. In v politiki je zelo pomembno sporočiti, kaj počneš, da državljani vedo in razumejo, kaj se dogaja in kdo je za kaj odgovoren. Gospod Florenc je seveda izpostavil vprašanje ratifikacije. Komisiji se ne modi in eh, države članice imajo seveda različne postopke in seveda bodo tudi razprave v nacionalnih parlamentih, ker to tu gre za ratifikacijo mednarodnega sporazuma. Eh, in eh, potem mora to priti tudi v Evropski parlament. Tako da tole vam povem. Amandmaje Kjotskega protokola iz Dohe še vedno niso ratificirani v vseh državah članicah se pred Parizom nismo uspeli ratificirati niti še amandmajev Kjotskega protokola zaradi določenih internih težav v Evropski uniji in nekaterih državah članicah. Eh, tehnične države v nekaterih, politične v drugih. Pričakujem, da nam bo uspelo Kjoto ratificirati. Tu se mi mudi. Glede ostalega pa mislim, da bo še čas za razpravo. Gospod Parnjo omenili ste študente. E, problem tu je, da je tisti, ki bodo imeli korist od tega sporazuma, naslednja generacija. Kajti gre za boj, ki je stoletni boj. Mi se borimo za to, da ohranimo planet za prihodne generacije. Zato ni e, tako nujno sprejemati nekih odločitev na nacionalni ravni komisiji, ker moramo nek problem rešiti tu in zdaj. Ne, tu se ukvarjamo z globalnim segrevanjem planeta za naslednjih sto let in zato je stvar toliko bolj težka. Seveda popolnoma podpiram razmišljanje, da je pomembno, da sodelujemo Evropski parlament, svet, komisija in tudi nevladne organizacije. Tudi to je zelo pomembno. To bi moralo biti pravilo, ker kaže, da funkcionira. Glede pregledov. Veliko procesov je ugotavljanja zatečenega stanja. Najprej je treba oceniti posterice pariškega sporazuma za Evropski svet marca. To je prvo, o čemer moramo razmisliti, kaj to pomeni kot posterico, kaj bo treba zagotoviti in tako naprej. 2018 je zelo pomemben rok. Takrat bomo opravili globalno ugotavljanje stanja, kakšne politike imamo, katere izvajamo, kako je treba še naprej eh, krepiti v prihodnje. Leta 2018 bomo ugotovili, kje je svet, kje stoji svet. In najpomembnejše je vedeti, da s trenutnim stanjem lahko pride do segrevanja od 3,8 do 4,7 stopinj. Če bomo implementirali ta sporozum v vseh 196 državah, bo to povprečje padlo na 3. Če bodo vsi INDC-ji uveljavljeni. In še nismo tam. Torej, leta 2018 bo potekala globalna refleksija med vsemi o tem, kaj, eh, kje stojimo na globalni ravni. To je to zelo pomemben rok. Predtem pa je treba se še seveda analizirati, kako se izvajo naše politike, kako države članice uveljavljajo kompromise v okviru ciljev 2020 in eh, kako preostali svet tu sodeluje. Gospod Parnjo je spraševal tudi o podnebnem financiranju in zelenem podnebnem skladu. Dejstvo je, da moramo teh 100 milijard zagotoviti, ampak eh, tudi ta zeleni podnebni sklad je sicer bolj omejen po obsegu, ampak bolj učinkovit ko mi razmišljamo o teh stotih milijardah, razmišljamo o podnebnih podporah država članica. Vsaka država članica ima svojo podnebno politiko, komisija ima svojo eh, podnebno finančno politiko in bistveno je, da začnemo bolje koordinirati te politike, predvsem zato, ker moramo prilagajati, eh, ker moramo iti bolj v smer prilagajanja, eh, manj v smeri omilitve posledic. Gre za obnovljive vire, Eh, manj pa počnemo na področju prilagajanja podnebnim spremembam. Eh, torej, zeleni podnebni sklad in pa globalni okoljski inštrument bosta še naprej služile pariškemu eh, sporazumu, predvsem tudi skladu za najmanj razvite države. Prav tako lahko sklad za prilagoditev pod kotskim protokolom še uporabimo. Tako da imamo veliko finančnih inštrumentov, ampak bolje moramo koordinirati način, kako to sredstvo implementiramo tisto, kar je jasno eh, odvisno od komisije in tisto, kar je jasno odvisno od držav članic. In tu mislim, da imamo nekaj manjerskega prostora za izboljšave, še posebej zato, ker v, bomo, bomo v procesu ocenevanja govorili ne le o adaptaciji, o prilagajanju in uh, eh, omiliti posledic, ampak eh, je tudi poročanje o financiranju. Vse države, ki prejemajo denar, morajo poročati o tem, koliko denarja so dobile in kako so ta denar porabile. Uh, tako da bo tudi na tem področju več transparentnosti v prihodnje. Seveda. Številni ste omenjali problem transporta. No in tu je zelo jasno, da ta dva sektorja, ki mm, nista zajeta v INDC e zaradi njihove specifične narave eh, in država članica lahko dosega te cilje z obnovljivimi, obnovljivimi viri, z uh, energetsko učinkovitostjo in tako naprej. Pri transportu je zadeva bistveno bolj zapletena in je treba to peljati na multilateralni ravni. Danes uh, na transport odpade 1,5 globalnih emisij. leta 2050 bo na med eh, narodno letalstvo in eh, pomorski promet odpadlo 33 odstotkov emisij. Tako da to je zelo pomemben sektor in eh, tega se bo potrebno lotiti. Jasno je, da tudi brez izredne omembe bo potrebno ukrepati tudi na ravni bank. In to še bolj podkrepi to, kar smo dogovorili v Parizu. Imamo jasen eh, cilj, ki je močan, to imamo 1,5 stopinje in vsi sektori v vseh državah morajo storiti vse, kar lahko, da pošteno prispevajo. Torej, leto 2016 bo zelo ključno leto za ta dva sektorja in eh, tudi tu moramo pokazati vodilno vlogo v IKO in v IMO. Nekdo me je danes vprašal, kako sodelujem eh, z komisarko Bulc. Eh, eh, Danes, tik preden sem prišel sem, sva se sestala, se skoordinirala, tudi kar se tiče KE. In dejala sva, da bo potrebno sodelovati z Južno Afriko, Brazilijo, Kitajsko, veliko diplomacijo bo potrebno s Saudsko Arabijo, tudi drugimi državami in da bomo morali skleniti zavezništva pred Montrealom. Nikao ni tako transparenten, kot so drugi sistemi. In eno od zadev, o katerih sem govoril z njo, je, da vključimo to tudi parlament in to zelo tesno vključimo, kajti zelo pomembno je. 33 odstotkov globalnih emisij ima ta sektor, če ne bomo nič storili in bo imel ta sektor do leta 2050. Tako da je absolutno potrebno vključiti v to parlament vse faze procesa in nadrevati z dobrimi praksami, ki smo jih razvili v Parizu. Potem je bilo nekaj vprašanj. Gospoda Fronte je spraševal o strategijah ki smo jih razvili. Sporazum je dober, potrebujemo pa strategije. Da, torej imamo sporazum in potem imamo no, tudi mm, nacionalne načrte, to je nacionalna strategija. 40 odstotkov se zanaša na obnovljive vire energije, 30 odstotkov na varnost dobave, torej vsaka država ima drugačno strategijo, ker pač so težave različne. Če ste na Marshallovih otokih, je vaša strategija drugačna, torej obnovljivi viri in shranjevanje energije, kolikor se le da. Tako da strategije so različne. Skušali pa bomo zagotoviti najprej, da v Evropski uniji izvajamo svojo zakonodajo. Če želimo biti bolj ambiciozni, če želimo imeti nove cilje, potem moramo to strezno izvajati. Nekatere države članice ne dosegajo ciljev, zato ker ne izvajajo zakonodaje, tako da bo potrebno to zagotoviti po vsej EU. Ni seveda prijetno, da jih sankcioniramo pred sodiščem ampak tudi to bomo, če bo to potrebno. Najprej moramo urediti stvari pri sebi. Kaj se potem zgodi na mednarodni ravni? V Kyoto smo imeli zavezujoče obveze, pa brez sankcij. Samo 38 držav je ratificirano, Kyoto zelo malo držav izven Evropske unije. Torej države, ki imajo podobna stališča. Tukaj pa smo delovali takole. Preglednost, odgovornost s tem izvajanjem. Seveda tukaj spet ni punitivno, spet ne kaznujemo. Vendar pa prepoznamo države, ki ne izvajajo zadev tako, kot bi morale. Ni kazni, vendar pa veliko je vse obsegajočih postopkov in struktur in tukaj to vključuje tudi multilateralen medsebojni pregled. In tako lahko pomagamo torej, tudi tistim, ki nekoliko zaostajajo. Skupaj se lahko potem osredotočimo na tehnične in politične elemente uspešnosti. Imamo potem tudi globalni pregled, globalno inventuro in seveda tega tudi ne smemo potrebovati procesa, ki se je začel v Parizu. Če nam ne bo uspelo, bo to imelo finančne posledice, tudi mednarodno, ki jih ne gre pocenjevati. Država, ki bo v polni meri izpolnila svoj nacionalni načrt, po prednosti. Tiste, ki ne bodo, bodo pod pritiskom. Ker ti želimo zgoditi blagostanje državljanom in premik čiste energije. Kaj se je zgodilo na kitajskem? težavami, glede na osnaževanje, s katerimi se soočajo, bodo težko dosegli cilje, ki so se jih zadali. Tako da sem prepričan, da tudi če sporazum ni pravno zavezujoč in nima instrumentov kaznovanja, je zelo veliko instrumentov, ko lahko koga usmerimo v pravo smer. Tako da smo predvsej bolj ambiciozni kot v Kyoto, pa že takrat smo bili predvsej ambiciozni. Mi smo bili ambiciozni, Ostalite se ta pa ni sledil. Potem pa še nekaj vprašanj, kar se tiče industrije. In kako bomo obravnavali ETS na globalni ravni. Ena od dobrih stvari, ki smo jih videli, je, da je premik nizkoogličnemu gospodarstvu. Tudi Kitajska bo spostavila globalni oglični trg in zvedajo tudi gredo v to smer, Koreja prav tako. Druge države tudi razmišljajo o takem sistemu ETS in o globalnem ogličnem trgu. Švica in EU bo se tudi kmalo povezani to je torej prava pot naprej. Oblični davek z vsemi težavami, ki jih ustvarja pri izračunu ustrezne ravni CO2 pri uvoženih proizvodih, naprimer, ali pri trgovini v svetovni trgovinski organizaciji, to lahko ustvari veliko težav. Potem pa oblični trg, parlament ima svojo odgovornost, da se skupaj še izboljša. Izboljšali smo to že v preteklosti. To je prav pot naprej. Če bomo imeli globalni oblični trg, potem bomo imeli tudi enake pogoje, globalno gledano. Sedaj, ko imamo samo naš oblični trg, pa moramo imeti potem tudi politiko ohranja virov CO2, ki mora biti združljiva z vsemi našimi cilji, tudi teh 20 odstotkov in tako dalje. Kakšen je moj odnos s komisarko Bjankovsko? Odličen, tako kot z vsemi komisarji. Ševčovič, vse skupaj koordinira, našo ekipo sodelujemo in sodelovanje je odlično. V tem okviru ste me spraševali tudi po kmetijstvu. Tudi s komisarjem Hoganom sodelujem, kot si lahko predstavljate. Kajti tudi LULOCF je pomemben, seveda, zame in potrebujem dogovor s Hoganom, preden se tega lotimo v kolegiju. Kako bi torej lahko izboljšali kmetijstvo, kakšna je vloga gozdov ponorov. Pravljanje z gozdovi je pomembno, sečne gozdov in seveda je potrebno potem tudi biti inovativen. Mm, na Irskem je veliko inovacij za zniževanje emisij na kmetijskem področju. In to lahko seveda tudi izkoristimo v prihodnje. Ko govorimo o SKP, pa bo gotovo potrebno upoštevati tudi podnebne ukrepe. Videti bomo morali, kako bomo zagotovili varnost. Veliko izzivo je, s katerimi se soočamo vedno več prebivalstva je na svetu, treba zagotoviti varnost hrane. To je pomembno za nas in seveda globalno tudi. Potem bodo tudi podnebne ukrepe pomembne v povezavi s tem. Pripričan sem, da bo prihodna SKP k malu vsebovala tudi podnebne elemente. potem pa vprašanje glede nacionalne zakonodaje. Sedaj skušamo ugotoviti, ali države izpolnjujejo po naših direktivah sva zaveze. Tukaj gre za eno splošno in obnovljivo energije in tako bo tudi naprej. Potem pa še vprašanja o Indiji. Indija je zelo pomemben partner. Zelo hitro se razvija, želi uporabljati premog, istočasno pa želijo tudi velik premik naprej, kar se obnovljivih virov energije tiče in tudi ravni učinkovitosti. Zahtevajo in prosijo za podporo pri tehnologiji. Tudi pri, naprimer, sežigu premoga lahko pomagamo da bi torej imeli modernejše tehnologije pri eh, sežigu premoga, raje kot tradicionalne. Potem pa tudi mm, shranjevanje in zajemanje oblika. Z tehničnega vidika imamo tehnologijo. Vemo, kako ročevati CO2 in kako ga mm, shranjevati pod zemljo. Vendar pa kako bi to bilo potem ekonomsko izvedljivo, kako bi lahko se to, eh, da bi to bilo dobičkonosno. To pa je druga stvar. Mislim, da bomo morali, če bomo prišli do tega ciljane terapet stopine, bomo potem lažje razvijali tehnologije zajemanja in shranjevanja oglika. In tukaj bomo to podpirali. Vemo, da je bilo nekaj težav. Nedavno v Združenem kraljestvu, to ni dobra novica, vendar pa vseeno, to bomo še naprej podpirali in sodelovali bomo z vsemi državami po svetu, ki to podpirajo, večinoma s Kanado, Avstralijo, Kitajsko. Z njimi imamo zelo tesno tehnično sodelovanje. Po drugi strani, kaj se dogaja z nacionalnimi načrti in eh, signali za investicije. samo tisti na črti seveda, ki ne zadoščajo za 1,5 stopinja, so zelo pomembni in tudi dobro upravljanje z gozdovi. Zaveze 187 držav znašajo več kot 13,5 stopinja biljonov dolarjev. To so torej pravi znaki za trg. Torej imamo teh 187 držav znotraj ZN, ki so se odločili, da bodo se uskladili glede energetske mešanice. In tukaj imamo veliko priložnost kot EU, da prevzamemo vodstvo, da ohranimo vodstvo in zato želimo spremeniti direktivo o obnovljivih virih energije in o energetski varčnosti. Tako, mislim, da sem zajel večino vprašanj. A ne, še eno. Ekologija in kmetijstvo. Da, tega ne smem pozabiti. In tudi biogoriva. Jasno je, da moramo podpreti ekološko proizvodno v področju kmetijstva. Ko sem bil minister za kmetijstvo v Španiji, smo dosegli 1,5 milijona hektarjev mm, takih površin. In seveda imamo določene države, ki to bolj cenijo kot druge. In razlika v ceni je tudi precejšnja, v nekaterih državah druge manjša. Tako da moramo pomagati tistim kmetom, ki ekološko kmetujejo. Kar se biogorijo tiče, smo storili kar nekaj napak v preteklosti. Ne želimo jih eh, ponoviti v prihodnosti. Imamo pa veliko potencijala za biogoriva v prihodnosti. In komisija bo pripravila določene načrte, o tem bomo razpravljali, da ne bi ponovili prejšnjih napak. Moramo živeti dve težavi naenkrat, ne pa stvarjati novih. In potem še referenca na tržne mehanizme in na težave z našim ETS. V Parizu smo si zelo prizadevali za dosego sporozuma in uspelo nam je z Brazilijo, tako da imamo mehanizem čistega razvoja vključen in to bolj natančno, da bo to resnično uporabno in da bo potem to pozitivno za okolje in ne bo tako kot v preteklosti ostalo vse skupaj samo na papirju. Torej, poskušajmo to razvijati še naprej. Na danih kopih bomo morali razviti ta mehanizem, da bomo imeli nekaj, kar bo pozitivnega. In bo pozitivno za vse, še prav posebno pa za okolje, seveda to je najpomembnejše. Kaj se je zgodilo z ETS? Imamo kar nekaj podatkov odboru bom te podatke posredoval, kako se je razvijal ETS in eh, kako se je odrezal do sedaj. Tako da bom to vam posredoval. Gospa Gardini. je spraševalo po nadzoru kompromise. Torej, sem že povedal, ta odgovornost, inventura na globalni ravni, med svojni pregled. Mislim, da čeprav ne bomo s prstom pokazali na določeno državo, bo to vseeno pritisk na javno mnenje. Ti podnebni ukrepi, obnovljivi vire energije, vse to bo podprla EU. In javno mnenje bo tiste, ki ne bodo sledili, kaznovalo. Zelo malo držav je, kjer javno mnenje še ni tako pritisnilo na primer, en, primer, en taki primer je ZDA. Seveda javno mnenje in nevladne organizacije tukaj včasih so razlike. In potem ta medsebojni pregled, ta globalna inventura, to bo gotovo potem pritisnilo tudi na ambicije posameznih držav. Pa še nekaj.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 Mm, to je hitrejše kot politika, torej kot eh, nacionalni načrti in to spoštujem. Torej, ta premik pred Parizom je bil zelo pozitiven, če bo to po nemeri izvajano. Sedaj pa moramo gotiti, kako bomo dvignili raven ambicij. Komisija bo skušala ugotoviti, kako to deluje pri nas, potem pa bomo morali kolektivno oceniti razmere, globalno gledano. Tako, mislim, da sem zdaj vse, če sem kaj pozabil, me pač spomnite, bomo odgovorili pisno. bom pa posredoval podatke o delovanju ETS eh, v sektorju industrije, kaj se je tam dogajalo. Hvala lepa, gospod komisar. Mislim, da smo vsi zelo zadovoljni z rezultati kopa v Parizu. Sedaj pa mislim, da lahko zaključimo naš sestanek. Naslednji sestanek bo 14. januarja naslednje leto. Vesel Božič in srečno novo leto vam vsem. Hvala.